Manskega. Od e, Evropske ljudske stranke in pa e, iz stranke socialistov in demokratov sem prejel nekaj predlogov za imenovanja. Ta, ti predlogi bodo e, v zapisniku današnje seje, če ne bo nobenih pripomp, e, bodo ta imenovanja e, potrjena.